zelenih sporočila, da bo podala po členu 168 poročilo korbe o poslovniku prementa, o tem mogoče ali jutri zvečer, pred, pred razpravo o poročilu korbet. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je poročilo gospe Panajatopolus Kasjoto o urejanju delovnega časa oseb, ki upravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu.